in eh, to kaže na to, kako celoviti smo lahko kot parlament. Hvala lepa, gospod predsedoči. Najlepša hvala vsem. Razprava je s tem zaključena. Glasovali bomo jutri o povdne. Hvala lepa. Preden gremo naprej po dnevnem redu za čas za vprašanje svetu, je bilo objavljeno, so bile objavljene nekaj, bilo objavljeno nekaj sprememb glede predstavnikov delegacije, Ana Het postaja polnopravna članica in nadomešča Asa Veslun in Asa Veslun postaja polnopravna članica, ki nadomešča Ana Het v delegaciji za odnose s palestinskim zakonodajnim svetom. Vsake toliko zamenjam gospo Wallis pri predsedovanju in Tokrat prvič predsedujem času za vprašanja svetu. Prvo vprašanje je vprašanje številka ena, vprašanje gospoda Poselta glede pravne države v Srbiji. Gospod Gjori, ko boste pripravljeni, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Če nimate nič proti, bom govorila v mačarščini za odgovarjanje na ta vprašanja. Hvala. Naše stališče glede pravne države v Srbiji je zapisano v sklepih sveta 14. decembra 2010. Svet je pozdravil to, da Srbija izvaja reforme. in da izpolnjuje določbe začasnih sporazumov. V naših sklepih sveta je tudi zapisano, da Srbija dosega dobre rezultate pri zagotavljanju stabilnosti v regiji. Srbija pa mora še izvesti reforme v javni upravi, v reformi pravosodja in izboljšati pravno državo ter boj proti organiziranemu kriminalu ter kriminalu ustvariti boljše poslovno okolje. Svet ni razpravljal o pravni državi v Srbiji v povezavi s konkretnim vprašanjem, ki ga je poslanec izpostavil. To je moj odgovor. Gospod poslanec, imate dopolnilo vprašanje? Ja, odkar sem vložil vprašanje, je v navideznem procesu pred posebnim sodiščem skupina srbskih državljanov oziroma skupina srbov na, uh, eh, albanske nacionalnosti uh, bilo obsojenih na visoke kazni zaradi dejal na Kosovo, ali ne bi tega moral, moral obravnavati Euleks na mesto Srbije in ali lahko poskrbite za to, da se boste obves, informirali o tem primeru, ki sem ga konkretno omenil. Hvala lepa, gospa Göri. Hvala za to dopolnilno vprašanje. Vedeti morate, da svet, ko gre za kakršnokoli vprašanja, poveza nas širitvijo in pridržitvenimi sporazumi. Ne sme pozabiti, da smo leta 1993 v Kopenhavnu določili kriterije za pristop ključno s človekovimi pravicami in drugimi cili. Drugih ciljev oziroma drugih eh, meril za spremljanje njihovih dosežkov pa nimamo. Seveda si bomo zabeležili vaše vprašanje in mačarsko predsedstvo se bo seznanilo s tem problemom. In podobno kot v vsakem post pridružitvenem postopku bomo pozorni tudi na to vprašanje. Hvala. Zdaj pa vprašanje številka dva. Gospod Higgins. Gospod Kaspari. Ja, gospod predsedujoči imel bi dopolnilno vprašanje svetu na vprašanje, ki ga je zastavil gospod Posel. Eh, kolega je vprašal, ali si svet lahko predstavlja, da bi v tem konkretnem primeru stopil stik z vlado in z odgovornimi. Torej, še enkrat ponavljam to vprašanje, ali lahko predsedstvo sveta si predstavlja v tem konkretnem primeru, da bi stopili v stik z odgovornimi na terenu. Tik preden gospa Gori odgovori, to ni postopek z modro kartico, ampak samo zaprosite predsedstvo, da zabeleži vaše vprašanje. Gospa Gori, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, seveda bomo upoštevali širši kontekst in sam duh dejavnosti sveta. Svet si prizadeva za to, da bi pogajanja dobro potekala. Srbija je predstavila svoj napredek in, se od, in odgovorila na vprašanja, ki jih je zastavila komisija. In sicer 31. januarja med samim pogajanjem pa je treba obravnavati tudi različna pomembna vprašanja, ki jih zastavi tako komisija in svet. Zdaj pa vprašanje gospoda Higginsa glede majhnih in srednjih velikih podjetij ter mačarskem predsedstvu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, MSP-ji igrajo pomembno vlogo v evropskem gospodarstvu za to, da bi izboljšali okvirno regulativo, je to ena glavnih prednostnih nalog za naše predsedstvo. Osredotočili se bomo na strategijo 2020 in na glavne pobude v politikah inovacij in njihovo izvajanje. Prizadevali se bomo za polno izvajanje in delovanje notranjega trga. Samo 8 odstotkov SME-jev, MSP-jev je aktivnih na čezmejnem nivoju. Če želimo razviti enotni trg, moramo odpraviti vse obstoječe ovire. To pa lahko dosežemo samo, če bomo vse direktive, zlasti direktivo o storitvah, o kateri smo na široko razpravljali, pravilno in pravočasno izpolnjena. Treba je ponuditi rešitve, ki bodo prijazne potrošnikom. Tudi SEPA je ena od teh čezmejne dejavnosti, pa je treba spodbujati s pomočjo davčnih režimov. Imeti pa bi morali tudi skupni evropski patentni režim, ki bo v veliko korist majhnim in srednjim velikim podjetjem. Včeraj ste se tukaj odločili o tem in mislim, da bo to res pomagalo majhnim in srednjim velikim podjetjem. Spodbujati pa moramo tudi naložbe v tem sektorju. Naše predsedstvo se bo sredotočilo tudi na akt o majhnih podjetjih in na umestni pregled le tega. To bo neka vrste magna karta, ki, v kateri bodo zapisane pravice majhnih in srednjih velikih podjetij predsedstvo si želi vzpostaviti tudi širok pristop, celovit pristop, kar zadeva majhna in srednja velika podjetja. Odpraviti želimo tehnološke ovire, ki stojijo na poti tem podjetjem, na poti, da bi postali hrtenica evropskega gospodarstva. Želimo si boljše regulative zato, da bi zmanjšali tudi birokracijo, ki bremeni ta podjetja. Pripričani smo, da je nujno izboljšati inovativne zmogljivosti majhnih in srednje velikih podjetij, kar zahteva nov, boljši pristop do inovacij in boljšo tehnologijo. Evropski svet je sprijel 4. februarja zelo pomembno odločitev povezano z inovativnostjo? To je ključnega vprašanja za ta podjetja, ko gre za pridobivanje finančnih sredstev. Jamstva in inovativni finančni instrumenti predstavljajo spodbudo za zdrava, majhna in srednje velika podjetja, ki bodo na ta način lažje pridobivala posojila. Na koncu naj dodam, da bo predsedstvo podalo svetu tudi predloge v zvezi z večletnim programom za umestni pregled. Ta bo zajemal pomembne instrumente, ki so prilagojeni potrebam majhnih in srednje velikih podjetij. Hvala lepa. Mr. Higgins. Gospod Higgins, najprej vi potem pa še ostali. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim čestitati mađarskemu predsedcu za doslej upravljeno delo in pozdravljam to, kar je povedala gospa ministrica. Eden največjih problemov pri majhnih in srednje velikih podjetij podjetjih je prav birokracija. Pri tem drobnem gospodarstvu, če se spomnimo besed gospoda Barosa iz leta 2007, je rekel, da bo naredil nekaj, kar bo odpravilo vse te težave, ampak mislim, da se ni prav veliko zgodilo. Moram reči, da v luči tega, kar je reklo mađarsko predsedstvo, da sem zadovoljen z ukrepi, ki jih uvaja, kajti ti bodo v korist teh podjetij. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Bačitis. Če gremo na spremenike, gremo na ministre. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovana ministrica. Leta 2010 je svet odobril svežen 15 milijonov Evropske investicijske banke ki naj bi pripomogla k olajšanju delovanja majhnih in srednje velikih podjetij. Poročilo pa pravi, da teh sredstev niso izkoristili. Večinoma so jih izkoristila velika podjetja. Majhna in srednje velika podjetja pa niso bila zainteresirana za ta finančna sredstva. Kako si bo predsedstvo prizadevalo za to, da bodo MSP-ju izkoristili ta te ukrepe, ki so na voljo. Zdaj pa gospa Sinkler. Hvala, gospod predsedujoči. Zanima me, če bi se kolegi strinjali z mano, kako pomembno je, da ta prvotna izjava, ki jo je sponsoriral Malcolm Chamber v zadevnem odboru, rekel je, da samo 184 kolegov podpisalo to izjavo. Ampak to dejansko kaže, da sodelovanje, ko gre za MSP Evropske unije, ni možno. Mislim, da si moramo prizadevati za boljše sodelovanje. Hvala. Gospod Gary, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če lahko odgovorim na najprej na vprašanje gospoda Higginsa, povezano z regulativnim okoljem. Mislim, da je to res zelo pomembno za dobre delovne pogoje za MSP-je. Načelo najprej misli majhno, potem pa pripravi globalne politike, je okvir, ki ga želimo vzpostaviti. To je pomembno na vseh ravneh, ne samo na ravni EU, ampak tudi na nacionalni, regionalni in eh, drugih ravneh. Komisija si je prizadevala za uvedbo ukrepov, ki bi pripomogle k izboljšanju delovnega okolja MSP-ja. Sporazum držav članic, da naj bi zmanjšale stopnje DDV-ja za nekatere storitve, zlasti za storitve, kot so frizerske storitve, gostinske storitve in podobno, se nam zdijo dobre in jih pozdravljamo. Na področju boljše regulative je komisija podala pomembne zakonodajne pobude. S tem naj bi odpravili tudi ovire za različne proizvode in rezultat tega naj bi bil prihranek v milijardah. Tudi za makropodjetja naj bi znižali nekatere ovire in zahteve. Obremenitve lahko zmanjšamo za do 6 milijard evrov. Komisija spodbuja doseganje sporazuma z vsemi zainteresiranimi stranmi in seveda se svet s tem strinja. Komisija bo skrbno preučila obremenitev, ki jo lahko predstavljajo novi zakonodajni akti za MSP-je. Na mizi imamo veliko dobrih predlogov. Na svetu za konkurenčnost to obravnavamo in poskušamo razrešiti čim več teh vprašanj čim prej. Glede drugega vprašanja, izboljšanja dostopa do finančnih sredstev, Tudi že v svojem uvodu sem to omenila. Želimo sprostiti dostop in zato je bilo leta 2008 na voljo ena milijarda evrov MSP-ja, kar je bilo predvsej več kot leta 2007. In še več finančnih sredstev nameravamo nameniti v ta namen. Ko sem bila tudi sama poslanka sem bila odgovorna za poročilo o Evropski investicijski banki. V svojem mnenju sem podala oceno, da EIB se hitro odziva na spremenjene okoliščine. Sveda se strinjam z vami, da denar včasih ne pride do naslovnika in da je to treba bolje organizirati. Mislim, da je treba bolje stopiti v stik s sogovorniki EIB-ja v posameznih državah članicah. Ampak mislim, da je to naloga Evropske investicijske banke, ki se mora ukvarjati s tem. Tako da se strinjam z vami, da Skupna finančna sredstva, ki jih da na voljo EIB, morajo priti do namennih podjetij, torej do majhnih in srednje velikih podjetij. Svet pa se ne more opredeliti glede pisno zastavljenih vprašanj, gospod predsedujoči. Dovolj o malih in srednje velikih podjetjih. Prehajamo na tretje vprašanje gospoda Papa Nikola o upravljanju voda, vode in pitni vodi. In naj povem vsem, ki poslušajo, da, se je, da je čas za vprašanje svetov podaljšan za 15 minut zaradi predhodnih zamud. Tako pa če, se opravičujem vsem, ki ste zaradi tega prizadeti. Izvolite, gospa ministrica. Najlepša hvala. V odgovor na vprašanje gospoda Papa Nikola o vodnih virih naj povem, da je vprašanje upravljanja voda izredno pomembno za trio predsedstev eh, Španija, Belgija, Mačarska in to je tudi zelo pomemben del programa, na katerem smo začeli delati pred dvema letoma. Eh, vsa predsedstva v okviru tega trija so prispevala k razvoju celostnega pristopa na področju politike voda. Nadaljevali bomo torej z delom, ki ste ga začeli Španija in Belgija in želimo prispevati k uspehu te politike. Junija 2011 nameravamo sprejeti sklepe sveta o politiki voda. Ti sklepi bodo obravnavali tri pomembna področja. Najprej izredni dogodki, kot so poplave, suše, pomankanje vode, pomankanje celinskih voda in neenakomerna porazdelitev padavin. Eh, potem so tu eh, ekološke storitve, ki temelijo na vodi. To je zelo pomembno vprašanje in ne namenjamo mu dovolj pozornosti. Vodo jemljemo kot samoumevno in eh, ekološke storitve, za katere je potrebna voda, tudi jemljemo za samoumevne in jih pravzaprav ne cenimo. In še tretje področje. To je okrepljeno sodelovanje tako na mednarodni ravni kot med državami članicami, ko gre za upravljanje voda sklepi sveta bodo, vsaj tako upamo, prispevali k učinku sporočila komisije, ki naj bi bilo objavljeno leta 2011 eh, v zvezi z evropsko politiko o vodah. To sporočilo bo izpostavilo pomen trajnostnega gospodarjenja z vodami, eh, zanesljive oskrbe z vodami in varne pitne vode v državah članicah. Mačarsko predsedstvo pa organizira tudi vrsto dogodkov in konferenc v zvezi z vodo. Tu je konferenca o sladkovodnih virih v Evropi, ki bo potekala v povezavi z neformalnim zasedanjem ministrov za okolje 23. do 25. marca. Za mađarsko predsedstvo je pomembno tudi, da razvijemo strategijo za podonavje in v okviru te strategije bomo seveda ščitili tudi vire pitne vode. Najlepša hvala. Hvala za ta odgovor. E, pod vprašanje gospoda Papa Nikola, gospod Tikov in gospoda Rubika. Najprej gospod Papa Nikolao. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Najlepša hvala, gospa ministrica, za vaš odgovor. E, dodal bi še naslednje. Leta 2007 je komisija v sporočilu, ki ga je objavila in kjer se je ukvarjala s problemom suše in e, ekstremnih dogodkov v Evropi, Torej, komisija je v tem sporočilu želela vzpostaviti dodatno infrastrukturo za soočanje s to problematiko. E, če si pogledamo egejske otoke na jugu Evrope, se ti soočajo s posebnimi težavami, kar zadeva pitno vodo, prihaja do zasoljevanja eh, sladkovodnih virov In eh, zanima me, ali je to nekaj, kar bi lahko obravnavali in ali bi jo lahko omogočili neposredno finančno pomoč tem področjem, gospod Tikal. Gospod predsedevči, glede na to, da sta bili Mačarska in Romunija izpostavljeni 3. februarja kot koordinator, ki. Uh, v eh, Podonavju eh, za eh, kakovost voda, bi vprašala, kdaj bomo začeli izvajati prednostne ukrepe za zagotavljanje kakovosti pitne vode. Prišlo je do naložb v čistilne naprave, lahko pa bi razvili tudi druge metode in instrumente za zaščito virov pitne vode. Zelo pomembno je o tem govoriti tudi v okviru strategije za podonovje. Gospod Rubik, najlepša hvala, gospod predsedajoči. Tudi moje vprašanje se navezuje na podonavje. E, želimo bistveno izboljšati kakovost vode v Donavi. E, ali se tukaj načrtuje akcijski načrt vseh držav članic, e, v okviru katerega bi postopoma izboljšali kakovost uh, voda, ki se stekajo v Donavo eh, s pomočjo častilnih naplav, tako da bi na koncu izboljšali kakovost vode v Donavi. Ali so tukaj predvideni eh, akcijski načrti držav, ki so v to vključene? Gospod Jori? Kaj se pa ne kur? Najom, kaj se nam akcije? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za. Eh, ta pod vprašanje. Pravzaprav ta vprašanja kažejo, kako velik pomen tudi vi pripisujete temu področju, ki pa mu nažalost ne namenjamo dovolj pozornosti. Mađarsko predsedstvo, kot že rečeno, namerava predlagati sklepe sveta in nameniti pozornost eh, problemom, kot so izredni vremenski in vodni dogodki pripravljamo se na temeljni načrt za vodo, ki naj bi ga komisija pripravila leta 2011. Gospod Papa Nikolao je spregovoril o egejskih otokih in o tamkajšnjih težavah, o težavah, s katerimi se soočajo tamkajšnji prebivalci. Res je, pred prebivalci Barcelone ali Južne Italije se zelo zavedajo teh težav. Pogosto eh, potrebujo cisterne za to, da eh, lahko prebivalce oskrbujejo s pitno vodo. Kot rečeno, oblikovali bomo sklepe sveta in upamo, da bomo s tem navdihnili komisijo eh, in sicer na tak način, da ko Eh, se bo obravnaval večletni finančni okvir, eh, bo eh, namenjene dovolj pozornosti tudi sredstvem za reševanje problematike vode. Potem vprašanje gospe Tikao in gospoda Rubika. Obe vprašanje se navezujeta na podonovje. Naj povem, da smo bili zelo ponosni, da je gospod Han eh, predstavil akcijske načrte za področje podonov. Ja? Tu gre za 13 načrtov in ti načrti obravnavajo tudi sušo, kakovost vode, poplave in dve državi članici. Smo prosili, naj igrata vodilno vlogo pri izvajanju teh akcijskih načrtov, kar mislim, da je zelo pomembno. Strategija za podono je vključuje osem držav članic in šest držav nečlanic unije in pomembno je, da namenjamo več pozornosti tej strategiji za podono. Tukaj sicer nimamo dodatnih finančnih sredstev, ampak mislim, da lahko prilagodimo obstoječe projekte na tak način, da bomo uspeli eh, razpoložljiva sredstva bolj učinkovito porabiti. Države članice se tega ne morajo lotiti same. Eh, to je posem nemogoče, ko gre za dolgo reko, ki povezuje številne države. Eh, imamo določene načrte, ki jih verjetno ne bomo uspeli uresničiti tekom mađarskega predsedstva. Želimo pa dati neki začetni zagon, pravzaprav smo ga že dali v delovnih skupinah na ministerskem zasedanju in uh, upamo, da bomo tudi v okviru sveta za splošne zadeve uspeli sprejeti naše sklepe. Eh, potem pa bo seveda v veliki meri odvisno od nas, v kolikšni meri bomo uspeli eh, uresničiti načrte glede varovanja pitne vode in obravnave odplak. No, eh, z nami je zelo zvesta članica, eh, ki vedno sodeluje na vprašanjih in eh, zastavila je tudi četrto vprašanje. Izvolite. Ja, Najlepša hvala. Mislim, da imamo še dovolj časa, da obravnavamo to vprašanje. E, konvencija o pravicah invalidov je izredno pomembna in predstavlja zelo učinkovito orodje za spodbujanje pravic invalidov. E, tako Evropska skupnost kot države članice se tega zavedajo. Naj pa upozorim e, spoštano poslanko na to, da smo ob večjih priložnostih že potrdili, da ko gre za pravice invalidov in kar zadeva pogoje za enako vredno udeležbo takih ljudi v družbi, moramo te ljudi vključiti v sprejemanje odločitev. Maja 2010 je svet v svojih sklepih pozval vse upletene strani, naj si prizadevajo za večjo vključenost invalidov eh, pri oblikovanju politik. Svet je sprejel tudi direktivo, ki prepoveduje diskriminacijo na področju zaposlovanja in na delovnem mestu, eh, ter prepoveduje diskriminacijo zaradi invalidnosti. Eh, ta direktiva obravnava tudi vprašanje sodelovanja delodajalcev in delodajalcev v organizacijah, zato da bi dosegli dejansko vključenost teh ljudi v procesu sprejemanja odločitev. Komisija ima novo strategijo za invalide, ki je bila sprejeta jeseni lani in gre pravzaprav za poskus uveljavitve konvencije OZN. Mačarsko predsedstvo razmišlja o e, sklepih, ki jih bo morda predložilo svetu in upamo, da bodo ti sklepi sprejeli, sprejeti junija na zasedanju sveta. Kar pa zadeva ustanovitev odbora za invalidnost, eh, svet ni prejel nobenega takšnega predloga. Naj opomnim poslanko, da svet lahko obravnava samo predloge, ki eh, mu jih je posredovala komisija vedno smo pozorni na to, kaj zahteva parlament, ampak taka so pravila. Najprej gospa Blinkevičute, potem pa gospod Koza. Najlepša hvala. Hvala za to priložnost, da zastavim dopolnilo vprašanje in hvala ministrici za odgovor. Januarja letos je forum invalidov organiziral zasedanje. In komisarka Redingova je na tem eh, sestanku oziroma na tem zasedanju dejala, da obstajajo države članice v Evropski uniji, ki se ne strinjajo z Evropsko eh, direktivo o boju proti diskriminaciji. Ta direktiva predstavlja enega najpomembnejših pravnih aktov, ko gre za zagotavljanje pravic oseb z invalidnostmi, torej invalidov. Ali namerava Mačarska ukrepati glede izvajanja in eh, morebitne revizije te direktive in ali nameravate sprejeti kakšne konkretne ukrepe, da bo ta direktiva končno sprijeta? Gospod Kozen, najlepša hvala Gospa ministrica, hvala za vaš odgovor. Želel bi pozvati svet naj namenja več pozornosti, vključenosti invalidov v proces oblikovanja zakonodaje. To je izredno pomembno tudi za Evropski parlament, kajti mi smo tisti, ki pravzaprav predstavljamo državljane. Rad bi čestitev predsedstvu eh, za to, da se trio osredotoča na težave invalidov. Moje vprašanje pa je, ali nameravate s tem delom nadaljevati tudi v prihodnje. Najlepša hvala. Hvala, izvolite. Hvala za ti dopolnilni vprašanje. Prvo vprašanje eh, gospe Blinkevičute se je nanašalo na direktivo proti diskriminaciji. Seveda eh, bi lahko rekla, ja, seveda to bomo rešili, kaj ti obljube in eh, to vrstne izjave so poceni, ampak videli smo, kako težavan je bil zakonodajni postopek pri tej direktivi. V našem interesu je, da tukaj dosežemo napredek osredotočili se bomo na eh, element invalidnosti v tej direktivi. Temu vprašanju nameravamo posvetiti dve zasedanji in upamo, da bomo dosegli nekaj napredka vsaj na tem področju. Torej ne bomo uh, obravnavali eh, celotne direktive, osredotočili se bomo na invalide. Eh, lahko rečem, da bodo stvari zelo težke, kajti države članice eh, se sklicujejo na eh, finančne razloge, govorijo o finančnih težavah eh, in podobno počne tudi moja lastna država članica. Eh, ni nam še uspelo uspelo eh, posod omogočiti dostopa invalidom do javnih institucij. Vendar pa smo zavezani napredku na tem področju in kot vedno pravi gospod Kosa, ne gre samo za invalide, gre za mlade matere in za ljudi, ki občajno, običajno ne veljajo, oziroma se jih ne obravnava kot invalide. Uh, Kar pa zadeva vprašanje gospoda Kose, kako v večji meri v ta postopek vključiti parlament. Gospod Kosa kot eh, predsednik horizontalne skupine za invalidnost ima nedvomno odlične stike s komisijo, ne samo svetom in predsedstvom. In ob kar nekaj priložnostih smo videli, da vedno, kadar parlament igra vodilno vlogo, Eh, se svet in komisija čutita zavezana, da morata temu vodstvu parlamenta slediti. Torej, vprašanja, ki jih zastavljate, na katera opozarjate v parlamentu, bodo vključena v dokumente komisije. Spomnite se samo na strategijo za Rome, Vaš odbor Libe je sprejel poročilo o integraciji Romov in zelo dobre možnosti so, da bodo določbe iz tega sporočila našle pot v dokument komisije. Uh, no Mislim, da. Uh, nimamo več dovolj časa, zato bomo pisno odgovorili na vsa vprašanja. To bom povedal jaz, pravi predsedujoči. Gospod Suntis je še želel pod vprašanje. Najlepša hvala za to priložnost. E, imel sem tudi sam eno od vprašanj na seznamu, zanimalo me je, kaj se bo zgodilo z njim, ampak zelo na kratko. Želel sem povedati samo naslednjem. imamo težave pri parlamentarnem nadzoru. Trikrat sem že bil na tem zasedanju, ko sem želel zastaviti vprašanje svetu in vedno nam zmanjka časa. Ali lahko prosim predsedstvo eh, preuči ta eh, problem? Eh, hvala, če se boste potrudili. Nisem želel podaljševati. Eh, zadev, ampak eh, prosim, da to preučite. Eh, gospod Čuntis, razumem vašo pritožbo, ampak predsedstvo ni tisto, ki, odgo, ki od, odloča o dnevnem redu, o času za razprave. Konferenca predsednikov je tista, ki to počne. Člani predsedstva se zgolj soočajo s posledicami. Torej, upravičujem se vsem, ki niso Eh, prišli na vrsto, ampak kot je gospod Juri že povedal,